bom v skladu za členom 64 eh, eh, poslovnika podpisal eh, pet poslovnih aktov, ki so bili sprejeti v rednem zakonodajnem postopku. In naslove teh pravnih aktov bodo objavljeni v zapisniku te seje. Sedaj prehajamo na delovni načrt. Konferenca predsednikov je v skladu za